Good morning, colleagues. Let's start. Jutro, kolegi, začnimo. Spoštovane kolegice in kolegi, dobro jutro. Prosim, vedite, da smo popovdanski sestanek od 2 do 17.30 odpovedali. Če ni ugovorov, ko snutko dnevnega reda, potem je to sprejeto. kolikor vidim, ogovorov ni. Tolmačenje je na voljo vse jezike, razen finščino, latviščino, litvanščino in irščino. Sprejetje priporočil koordinatorjev po členu 214. Prosim, poglejte si zapiske sestanka 21. januarja 2020. Te povratne informacije lahko najdete v dokumentih za sestanek. Imenovanje poročevalcev. Andrej Kovarik iz skupine Renew je bil imenovan za poročevalca pri poročilu Libe za predlog za sklep sveta o sklenitvi sporozuma med EU in Republiko Belorusijo o poenostavitvi izdaje viz 2019 skozi nič 182. Potem pa izvedbena poročila. Laurent Vince ELS je bil imenovan za poročevalca pri poročilu Libe za poročilo AFET in INTA o mandatu za pogajanja v prihodnih odnosih z Združenim kraljestvom. 2020 skozi 2023. Ali odbor sprejema ta priporočila in sklepe koordinatorjev po členu 214? Da, ni ugovorov. Tako, sedaj pa gremo na točko 3 na našem dnevnem redu. Vprašanje, zapisni odgovor E nič nič 2515 komisiji Kornelije Enst o nadzoru evropskih migracij v Maroku. Spoštovane kolegice in kolegi, prva točka na našem dnevnem redu zadeva vprašanje za pisni odgovor komisije o evropskem nadzoru migracij v Maroku. To vprašanje je gospa Kornelija Ernst iz skupine GUE podala že 2. augusta 2019. Ampak pisnega odgovora ni bilo v šestih tednih v roku, ki je naveden v tretjem odstavku člena 138. Glede na to, da ni bilo pisnega odgovora in po petem odstavku člena 138, so se koordinatorji odločili, da bodo to vprašanje dali na dnevni red današnjega sestanka odbora Libe. Komisija bo podala ustni odgovor. Sedaj dobi besedo gospa Davinja Wood, vode enote VGD Home, direktorat strategija in splošne zadeve, enota mednarodna strategija. Sedaj bo dobila besedo gospa Ernst, ki je podala to vprašanje. Ne, se upravičujem. Naj najprej dam, dam besedo komisiji. Kdo bo spregovoril v imenu komisije. Prosim. Morning, chair, Hvala lepa, predsedujoči, gospe in gospodje. Naj se najprej iskreno opravičim v imenu komisije za zamudo pri odgovoru na to pomembno čutljivo vprašanje. Naj vam zagotovim, da je predsednica von der Leyen vse v kolegijo zaprosila, da naj pazijo pri, odgovar, pri odgovorih na vprašanja poslancev. Naj tudi povem, da je postopek za odgovor že bil sprožen, bomo kmalo odgovorili. Že sedaj pa lahko dam nekaj podatkov. Najprej. Evropska unija podpira nacionalno strategijo Maroka o migracijah in azilu od sprejetja 2014 in to z veliko projekti. To znaša približno 342 milijonov evrov. Vprašanja, ki so zajeta, vključujejo promocijo zaščite imigrantov, tudi dostop do pravne pomoči, krepitev migracijske politike tako na centralni kot lokalni ravni, krepitev dialoga jug-jug glede migracij, boljše upravljanje z migracijami tudi nadzor na mejah, boj proti tihotapljenju z migranti in tihotapljenju in trgovini z ljudmi. Svežen, ki ga je 2018 podala EU in to smo potem povečali za 4 milijone 2019, je bil s programom, ki podpira nacionalno strategijo Maroka, dan Maroku, prek dveh projektov, to sedaj izvajajo agencije držav članic in tudi mednarodne organizacije, zato da nudijo usposabljanje in opremo za nadzor na meji. Kar se tiče opreme, se ta osredotoča predvsem na vozila in tudi prevoz izven cest, pa tudi na kamere, nautično opremo za telekomunikacije in GPS pozicioniranje. Prav tako pa se zanašamo tudi na IT in forenzično opremo. Različni projekti prispevajo k temu, da se sodelovanje z Marokom pospešuje in dosegamo dialog in tudi partnerstvo na različnih področjih, ki so povezana z migracijami in varnostjo. Razprave tečejo z maroškimi oblastmi, da bi sodelovanje še poglobili in tudi vzajemno sodelovanje glede migracij kot del širšega strateškega partnerstva. EU in maroške oblasti preizkujejo možnosti za razvoj sodelovanja z ustreznimi agencijami EU. Tukaj naj omenim Frontex, pa tudi Europol. Bolj nasplošno, komisija v partnerstvu s tretjimi državami uporablja poseben pristop. Združujemo vse instrumente, od trgovine do razvojne pomoči do vizumske policije, do sodelovanja pri vračanju, do zakonitih migracij, tako da bi torej razvili partnerstvo, kjer vsi samo pridobijo. Hvala lepa. Hvala lepa. Tako. Hvala lepa predstavnici komisije. Sedaj pa dobi besedo gospa Ernst, ki je to vprašanje zastavila. In potem tudi ostalim poslancem in poslankam, če želijo spregovoriti. Zaradi tega, ker nimamo prav veliko časa, pa. Prosim, se držite maksimalno dveh minut. Gospa Ernst. Ja, Hvala lepa, toliko sploh ne bom potrebovala. Rada bi vedela, kako se porabljajo evropska sredstva tudi za neposredno gradnjo ograj na mejah in koliko pri teh zaporah prihaja tudi do kombinacije med španskimi in evropskimi sredstvi. Torej, vprašanje, ali se uporabljajo sredstva tudi za gradnjo ograj, evropska sredstva, in potem drugič, kar se tiče nasprotnih storitev, ki jih pričakujemo kot EU od Maroka. Morda lahko bolj konkretizirati, kakšna pogajanja potekajo, kakšni pogovori so potekali, kar se tiče storitev Maroka. Ali to pomeni, da so potem ljudje v taboriščih? Bolj konkretno, prosim. In potem še zadnja točka, prosim, da nam to pošljete tudi pisno kar ste sedaj povedali ustno, da bomo lahko potem to uporabljali tudi še kasneje. Hvala. Hvala lepa. Gospa Ernst, gospa Spurek. Hvala lepa. Vprašanje, kar se tiče zaščite človekovih pravic, ki se pojavlja z evropskimi sredstvima. 2019 je Maroška organizacija za človekove pravice pazila 340 nepravilnosti pri imigrantih strani Maroških oblasti, 79 odstotkov le teh v spremnih centrih. Amnesty International je poročala, da je 2018, kar se tiče beguncev in prosilcev za azil, so preiskave potekale tako, da niso sploh pregledali njihov dokument, ki je držal nekaj ur, potem so vzeli prsne otise in jih potem natrpali v avtobuse. Imeli so tudi lisice, dali so jim lisice, včasih so jim roke eh, zvezali z vrvjo. Prisilno so jih razselili na oddaljena območja in včasih so morali potem hoditi tudi nekaj kilometrov, da so prišli do prvih obanih središč. Ker migracijski sistem v Maroku podpiramo iz proračuna EU, se sprašujem, ali komisija nadzira razmere tujcev in njihovih človekovih pravic, spoštovanje letih strani maroških oblasti. Hvala lepa. Hvala lepa. Še kdo? Ne. Potem bom posredoval sam. Vprašanja gospe N. z Evropske komisije so izjemno pomembna člani odbora Libe si zaslužijo odgovor. Čeprav posebno pomembno in zanimivo za nas bo vedeti, kako se porablja naš denar. Naj izpostavim, da podobno sodelovanju s Turčjo na Balkanu je tudi naše partnerstvo z Marokom ključnega pomena, kar se tiče migracij, preventive in nadzora. Sodelovanje z Marokom pri omejitvi migracijskih tokov iz Afrike v Evropo je ključnega pomena. Mislim, da moramo pohvaliti državo 2018, so prepečili 74 tisoč nezakonitih prihodov v Španijo. To ustreza upado približno 60 odstotkov, kar se tiče migracijskih tokov v EU. Poleg tega je lani Maroko rešil približno 19.500 ljudi na morju. ELS podpira bolj dejavno pomoč tretjim državam v njihih prizadevanjih za omejitev nezakonitih migracij. Prav tako je pomembno povedati, da je potrebno pospešiti sporozume o vračanju tistih, ki niso dobili azila. Tako bomo zmanjšali pritisk na migracije. Prav tako je pomembno, da imamo tudi ustrezno politiko vračanja med našimi prednostnimi nalogami, tistih, ki, katerih prošnje so bile zavrnjene, seveda. Porebiti moramo vse vzvode, tudi kar se tiče tretjih držav, tako da bomo imeli določene spodbude za njih. To je ključnega pomena. Spodbude pa morajo biti pogojevane za ves, kar se tiče ponovnega vračanja. Prav tako moramo redno pregledovati tako sodelovanje, zato da bomo vključevali nove spodbude ali pa uporabili tudi negativni pritisk. Hvala lepa. Sedaj pa predstavnica komisije. Še enkrat za odgovore, prosim. Hvala lepa. Hvala lepa vsem za ta pomembna vprašanja. Dovolite mi, da vam podam nekaj dodatnih informacij, kar se tiče naših odnosov z Marokom na področju migracij. Kar nekaj let že traja partnerstvo o mobilnosti, je bilo podpisano z Marokom 2013. In to je okvir za naše sodelovanje na tem področju. Ta okvir je bil nedavno ponovno potrjen v skupni izjavi zadnjega sveta med EU in Marokom, pridružitvenega sveta junija lani. In prek programov, ki sem jih že navedla, je somigracija tudi del tega celovitega dialoga in moramo to gledati v tem okviru, v tem okviru partnerstva med EU in Marokom. Sodelovanje na področju migracij zadeva vse različne vsi našega sodelovanja. Tudi nezakonito migracije, boj proti tihotapljenju trgovini z ljudmi in zaščito ljudi v Maroku. Prav tako ozaveščamo o tveganju teh nevarnih nezakonitih poti. Naš končni cilj je reševati življenja in to je pomemben cilj našega partnerstva s tretjimi državami, tudi z Marokom. V okviru naših nedavnih odnosov z Marokom pa govorimo o veliko zadevah tudi o tem, kar ste omenili, o sodelovanju na področju vračanja. To je del razprav skupaj z razpravo o poenostavitvi vizumskega režima. Vse to nezakonite migracije, upravljanje mej, zaščita, boj proti tihotapljenju z migranti, trgovini z ljudmi zakonito priseljevanje in vračanje, vse to je del naših razprav. Agencije na področju pravosode in notranjih zadev so tudi del podpore, ki jo nudimo na tem področju. Naj potrdim, da po financiranju EU sredstev ne namenjamo za postavitev ograj. In potem naj na zadnje še enkrat povem, da je komisija apsolutno zavezana, da bomo k malo podali pisni odgovor na to vprašanje. Vse, kar zadeva naše partnerstvo s tretjimi državami, jemljemo zelo resno. In popolnoma se strinjamo s tem, da parlament mora biti obveščen o tem in bomo seveda poslali pisni odgovor na to vprašanje. Hvala lepa. Thank you. Hvala lepa, gospa Zipol. Thank you for giving... Hvala lepa, da ste mi dali besedo. Nekoliko pozna sem bila. Naj se zahvalim komisiji za vse odgovore, ki so jih podali. Popolnoma se strinjam, da so migracije in azil veliko širše vprašanje ne moremo se s tem ukvarjati samo v EU. Veliko držav se spopada s tem, veliko držav ima begunce, zato je sodelovanje seveda izjemnega pomena. Prav tako pa moram omeniti, da se postavlja vprašanje, kakšno sodelovanje se razvija. Komisija je to očrtala, eh, oprostite, urisala nekoliko, ampak ne moramo pričakovati, da bo edini razlog za sodelovanje to, da se izognemo nezakonitemu preseljevanju v EU. To ni dovolj. Zagotoviti moramo, da tisti, ki so zbežali z domov, dobijo novo perspektivo, novo priložnost za svoje življenje. Če se želimo izogniti nezakonitemu priseljevanju, moramo odgovoriti tudi na vprašanje, kako pa lahko ljudem damo zakonito izbiro, tistim, ki morajo zbežati svojih domov, da pridejo v EU Zakonitega načina za vstop v drugo državo ni, če ste begunec, če morate zapustiti svojo državo. Tako da moramo odgovoriti tudi na to vprašanje. Pa še nekaj pozitivnega. Danes zjutraj so predstavniki lokalnih organov, vsaj v Nemčiji, predstavili njihovo pripravljenost, da v svoja mesta prevzamejo begunce, naprimer iz morje, in upala bi, da bi države, ki imajo možnost sprejeti begunce, tudi storile to, se pridružile tej ponudbi. Hvala. Bogodere bi gospod Žozipel. Hvala lepa, gospa Zipel. Še kdo? Thank you, thank you this, uh, this Hvala lepa za to vprašanje. Naj izpostavim, seveda, Evropska komisija trdno verjame in tudi tako ukrepa, kar se tiče podporo beguncem, tisti, ki brežijo pred vojno in pregonom. To je prvi, najpomembnejši cilj. In to je nekaj, kar EU dobro počne, glede na spore v našem sosedstvu. Naj se osredotočim na eno od točk, ki jo je omenila spoštovana poslanka. Skoraj dva milijona prebivalcev Maroka je v EU in to zakonito. In v svojem partnerstvu komisija želi skupaj z državami članicami razviti ciljne projekte za promocijo schem za trg dela na izbranih področjih v državah članicah. Kaj nekaj pilotnih projektov se tudi izvaja z Marokom. Tako da to je določen vidik našega sodelovanja, ki tudi spada pod celovit pristop ko skušamo pripraviti partnerstva, kjer vsi samo pridobijo, kjer obe strani pridobita. S tretjimi državami, vključujoč z Marokom. Hvala lepa. Bogotrebi, ne vidim drugih želaščih za iskanje. Hvala lepa. Nikogar drugega ne vidim. Tako da prehajamo na točko štiri. Drage kolegice in kolegi, naša naslednja točka na našem dnevnem redu je predstavitev misije odbora Libe Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov, EULISA. To je bilo 29. do 30. oktober 2019. Kot veste, od 2016, ko je bila izvedena zadnja misija in obisk te agencije, je bilo izvedenih kar nekaj sprememb, tudi kar se tiče upravljanja velikih sistemov EU. Ne samo nova spremenjena uredba EU-lise, imamo tudi kar nekaj novih sistemov, ki smo jih vzpostavili, stari pa so bili spremenjeni in nadgrajeni. V tem kontekstu je ta obisk bil dobra priložnost, da dobimo pregled nad izvajanjem spremenjenega mandata in delovnega programa. Prav tako pa smo dobili informacije, kar se tiče različnih sistemov, s katerimi upravlja agencija. Dva člana odbora Libe sta sodelovala v tej misiji, gospa Sabrina Pinedoli in jaz sam. Glede na to, da bi naj predstavili poročilo misije, naj izpostavim, da gospe Pinedoli žal danes ni, tako da bom sam podal predstavitev, potem pa boste dobili besedo še drugi. Naj najprej povem nekaj o agenciji. Oktobra 2011 je bila vzpostavljena z uredbo 1077 2011. Cilj EU-lise je podpora implementaciji politike EU na področju pravosodja in notranjih zadev, kar se tiče velikih informacijskih sistemov. Novembra 2018 je mandat agencije bil okrepljen z novo uredbo 2018 skozi 1726. Misija je potekala v skladu s pravili, kjer se dovoljuje, da lahko trije člani obiščejo agencijo iz vsakega pristovnega odbora vsaki dve leti, poleg običajne kvote za misije, ki jih imamo. To je bil tretji obisk agencije, potem ko je postala decembra 2012 operativna. Na prvem obisku, potem ko se je razširil mandat konec 2018, smo se osredotočali na implementacijo spremenjene uredbe. Kar se tiče SISA 2, kar se tiče visa, kar se tiče Eurodaka. Pogovarjali smo se tudi o prihodnih izzivih. Pa tako smo se pogovarjali o vseh vprašanjih, kar se tiče izvajanja delovnega programa, strateških prednostnih nalog, administracije in proračuna agencije. Druge, drugi dan našega obiska smo tudi si ogledali velike informacijske sisteme, s katerimi upravlja agencija. In s tem upravljajo estonski organi. Obiskali smo sirene, vse sisteme, ki se uporabljajo, prav tako smo obiskali letališče v Talinu, zato da bi bolje videli, kako SIS-2 dejansko deluje, pa tudi kako deluje VIS na meji. Prav tako imamo nacionalni sistem za vstop in izstop, in Estonija pripravlja tudi še neke, nekatere nove sisteme. Lahko torej zaključimo, da dobro upravljajo z vsemi informacijskimi sistemi. Uvedba novih sistemov tudi dobro napreduje. Agencija je gotovo odigrala svojo vlogo pri zagotavljanju učinkovitosti sistemov. Tako da lahko rečemo, da ohranja visoke profesionalne standarde, izvaja regulativni okvir, gotovo pa moramo izpostaviti tudi strateški pomen velikih IT sistemov, s katerimi upravlja agencija Eulisa. Radi bi pozdravili tudi rastoč pomen agencije zaradi dobrega ogleda, ki so si ga pridobili v zadnjih letih. Prav tako bi radi izpostavili kar nekaj prihodnih projektov, ki jih še lahko zaupamo agenciji. Ampak seveda, vedno več nalog za agencijo mora spremljati tudi povišanje kadrovskih in finančnih virov. In končno, radi bi pozdravili podporo agenciji strani estonske vlade. Prav tako bi radi pozvali k nadaljevanju te podpore. Sedaj pa dobijo besedo kolegi, ki želijo kaj povedati na to temo. Nikoga ne vidim. Želi kdo spregovoriti? Hvala lepa predsedojoči. Naj samo spomnim, da odbor Libe ima misije v operativnih organih in tudi v Strasburgu, mislim, da naslednji teden, v sklopu delegacije, tako da je ta vizija obiska sedežev tudi pri Eulisi in tudi pri pregledu te tehnične opreme, da je to nek dosleden pristop, da bomo lahko videli različne strukture podatkovnih baz, o katerih ste govorili, ki jih razvijamo pri EOLISI, pa tudi pri nekaterih drugih sistemih na mejnih področjih. Hvala. Pogodre vi. Hvala lepa. Še kdo? ne, potem bomo imeli krajši odmor. Nadaljujemo ob desetih z naslednjo točko. Hvala. Okay, let's start. Preminavamo k točki pet v dnevnem redu. Kolegi in kolegice, naslednja točka na dnevnem redu je peta točka. In sicer gre za predstavitev o trenutnem stanju glede Evropskega javnega toživstva EPPO. Razprava bo potekala skupaj z odborom za proračunski nadzor. Eh, odbor KONT je to, z nami je njegova predsednica, gospa Holmajer. Ustanovitev EPPO temelji na uredbi 2017 skozi 1939. Eh, s katerim se izvaja ukrepljeno sodelovanje glede ustanovitve Evropskega javnega toživstva. Temelji pa ustanovitev tudi na členu 86 pogodbe o delovanju Evropske unije. Ta organ bo odgovoren za kršitve, ki so zapisane v direktivi 2017 skozi 1371. Eh, glede goljufij proti finančnim interesom Evropske unije. Eh, toživstvo se bo proti temu borilo z sredstvi kazenskega prava. Eh, to je bilo preneženo tudi v nacionalne zakone prek direktive PIF in sicer zaenkrat sodeluje 22 držav. Besedo pa dobi uh, glavna toživka gospa Koveši. Hvala, gospod predsedujoči. Eh, novembra sem prevzela svojo funkcijo in eh, moje prvo vprašanje je bilo, kakšna sredstva bomo imeli in kakšna sredstva bomo potrebovali za to, da bo EPPO do konca leta 2020 začel delovati. Prvo pismo sem napisala državam članicam in jih prosila, naj eh, zagotovijo podatke, ki bi nam omogočili oceno um, delovne obremenitve za toživstvo v prvem letu. Glavni parametri, eh, da to definiramo, so eh, toživci, delegirani toživci, ki bodo delali v sodelujočih državah članicah in pa tudi število osebja IPPO e v centralnem uradu, ki bodo delovali v Luksemburgu. Odločitev glede proračuna pa ni samo tehnična odločitev, za eh, proračunske strokovnjake. Parlament eh, bo s tem sprejel tudi zelo daljnosežno politično odločitev. Ne boste se odločali samo o proračunu, ampak tudi in mogoče še pomembneje o temeljnih načelih, po katerih bo deloval EPPO. Naj razložim, zakaj. Na podlagi vseh informacij, ki sem jih dobila do konca lanskega leta in glede na časovnico um, proračunskega postopka, sem morala podati prvotno oceno um, sredstev, ki jih bo EPPO potreboval leta 2020 in 2021. In komisiji sem poslala zelo preprosto sporočilo. In tudi, če nimamo še informacij iz vseh držav članic o delovni obremenitvi, eh, ki se predvideva, moramo iti naprej. Če želimo začeti letošnjega leta, potem moramo ponovno odpreti in povečati proračun že letos in potem prilagoditi tudi proračun za naslednje leto. 17. februarja se bom srečala s komisarjem Reindersom, s katerim sem se večkrat že srečala v zelo kooperativnem duhu. Prisoten bo tudi komisar Han. Eh, ki ga bom pa srečala prvič. Ena stvar je jasna. Moja predhodna ocena eh, glede eh, okvira, v okviru ehm, katerega je EPPO bil sprejet, je, da je ta okvir zastarev. No, mi želimo začeti z delovanjem že konec letošnjega leta. Do leta 2023 pa naj bi začeli polno delovati in imeli naj bi po tisoč preiskav na leto, ampak ta prvotna ocena se je izkazala za napačno. EPPO ne more delovati kot regulativna agencija, ne more začeti iz nič in počasi eh, stopnjevati svoje dejavnosti. EPPO to je urad toživstva in spoštovati mora načelo legalnosti, potem. Eh, proceduralnega prava, potem eh, pravo držav članic eh, se mora upoštevati in pa tudi pravice ljudi, ki so upleteni v preiskave. EPPO mora tudi izboljšati stopno zaščite finančnih interesov Evropske unije. Cilj je, da se doseže preiskovalne dejavnosti v polni meri v vseh državah, ki sodelujejo vendar pa med državami zaenkrat obstajajo velike razlike. Potem EPPO je treba vključiti tudi v pravosodne sisteme držav članic, ampak eh, to ne pomeni, da bi eh, eh, s tem zmanjšali zaščito finančnih interesov Evropske unije. To pomeni, da bo v prvem letu delovanja EPPO e moral odpreti vsaj 2000 novih primerov. Tožilstvo bo preiskovalo um, en del teh eh, preiskav, ostalo pa bodo prenesli na nacionalne preiskovalne organe. Od prvega dne delovanja EPPO mora ta biti sposoben eh, zajeti tudi eh, preiskave, ki so zastale oziroma ki so se nabrale iz preteklosti in po moji oceni eh, bo teh primerov vsaj 3000. Potem se bodo preiskovalci morali odločiti, katere primere obdržati in katere vrniti nazaj v države članice, eh, seveda v skladu z uredbo o EPPO. Zagotoviti moramo tudi, da se bo EPP lahko razvijal naprej in da bo prinesel dodano vrednost eh, v skladu s ciljem, zaradi katerega je bil ustanovljen spoštovani člani in članice, vsega tega ne moremo doseči eh, z 22 evropskimi eh, preiskovalci, 22 delegiranimi eh, preiskovalci oziroma tožilci in pa 29 člani osebja. Naj bom še bolj specifična, kar se tiče delegiranih tožilcev. Eh, naj povem, da sem to že prevečkrat slišala strani držav članic, pa tudi služb komisije. Eh, pravzaprav bi si eh, bolj želeli, glede na vse proračunske omejitve, tako pravi komisija, da bi definirali kapacitete EPPO tako, da se izhaja iz eh, delovne obremenitve v posameznih državah članicah, iz števila primerov, ki so trenutno odprti v državah članicah. Ampak v tem primeru eh, eh, to ne bo možno, ne bo možno izvesti vsega dela ali naj tožilce samo za, zaposlimo samo za skrajšan delovni čas. Sama sem to živka že eh, celo življenje. Kako naj bi evropski toživci sploh delali v praksi ali naj e, delajo na primeru PIF do povdne in na nacionalnem primeru popovdne e, eh, ali naj zapustijo delo pri e, primeru PIF zato, da se ukvarjajo z nacionalnimi primeri? Kdo bo vse to opravil? Eh, kdo bo postavljal prioritete in še nekaj, kako bomo zagotovili neodvisnost teh toživcev. Zame je nekaj jasno. Če želimo upravljati resno delo in če želimo pokazati dodano vrednost EPPO eh, e od prvega dne delovanja naprej in če želimo neodvisno javno toživstvo, potem moramo začeti eh, samo z delegiranimi toživci, zaposlenimi za polni delovni čas in vsaj dva iz vsake države potrebujemo. In to je pa vsem v skladu tudi z uredbo o EPPO. Decembra sem že govorila o odboru Libe in takrat sem vam postavila ista vprašanja. Mm, in ista vprašanja sem postavila tudi isti dan pravosodnim ministrom. Ali želimo EPPO samo zato, da bomo lahko rekli, da ga imamo, ali pa ga želimo eh, zato, da eh, predstavlja neko učinkovito institucijo. Eh, zavedam se, da ste v okviru postopka razrešnice podali nekaj zanimivih predlogov sprememb. Mislim, da ti gredo v pravo smer. Um, polna sem zaupanja zaradi podpore parlamenta in upam, da bomo res dosegli učinkovit EPPO. Vsi veste, da EPPO ima poseben pomen tudi za evropske državljane. Ko oni eh, omenijo EPPO, eh, pomislijo najprej na eh, zaščito vladavine prava v, e, v Evropski uniji. Začela sem obiskovati države članice in prejela sem podporo za proračunsko revizijo. In obstaja prepričanje, da bomo z EPPO okrepili boj proti čezmejnemu kriminalu, da bomo okrepili sodelovanje in pa vzajemno zaupanje med državami članicami. Želim si, da bi EPPO postal center odličnosti eh, na podlagi oziroma v okviru kazenskega prava. Želim tudi, da eh, eh, se uspešno borimo proti goljufijem na področju DDV. Dobili smo tudi nedavno študijo inštituta Kel, ki Eh, glede evropskega gospodarstva. Oni so skušali kvantificirati eh, čezmejne goljufije na področju DDV v Evropski uniji in to nas stane vsako leto od 40 do 60 milijard evrov. Mislim, da eh, bi bilo vredno vlagati v EPPO. E Hvala za vašo pozornost. Thank you, Ms. Kjoviši. Ms. Homer, you have the floor. Gospa Holmajer, izvolite. Dan, kljub kolegi. Najlepša hvala, kolega Radev. Najprej bi se vam rada eh, zahvalila. Eh, gospa Kveši za vaš zagon pri delu in Z vašim delom ste že dokazali, da obstaja dovolj politične volje in upam, eh, da boste lahko cilje tudi uresničili. Že nekaj časa so, smo v Evropskem parlamentu eh, kritizirali samo zasnovo eh, Evropskega javnega tožilstva, kajti s tem se je zmanjšala. So se zmanjšale pristojnosti EU-justa eh, e in eh, finančnih sredstev je bilo tako ali tako že premalo. Sedaj pa smo vzpostavili eh, še državno tužilstvo, ki nima zadostnih finančnih sredstev in ta logika se mi zdi povsem nespremljiva. Pravzaprav smo dobili zagotovilo komisarja Oettingerja, da. bi lahko eh, ta urad dobil dodatna sredstva, če se bo izkazalo, da je to potrebno. Ampak eh, ob koncu se je izkazalo, da je proračun eh, tega novega urada omejen. Številne kolegice in kolegi bodo skupaj z mano zaprosili za ustrezno finančno podporo temu uradu. Poleg tega eh, naj eh, bi pri tem uradu imeli začastno napotene tuživce. To se mi zdi povsem eh, nesprejemljivo. Ne moremo imeti začasnih delovnih mest. Ko gre za razdelitev nalog, poleg tega pa bi to privedlo tudi do zmanjšanja kapacitet v državah članicah. In eh, zdi se mi, da bo to eh, vodilo eh, ravno v obratne rezultate, kot bi si jih želeli. Kako naj bi nekdo odgovoril v dveh urah do povdne na vsa vprašanja v zvezi z recimo davkom na dodano vrednost? To se mi zdi povsem nespremljivo in mislim, da bi to morali tudi jasno povedati. Po mojem mnenju to ne bi smela biti agencija, ampak eh, inštitucija, tako kot imamo tudi druge inštitucije, ki potem niso odvisne od eh, splošnega eh, proračuna. Zahvaljujem se tudi, da se želite osredotočiti na temo goljofij na področju eh, davka na dodano vrednost. Kajti, če si ogledamo številke, ki jih pri tem izgubljamo, gre za tri številčne milijarde, eh, potem eh, sem že nekoliko obupana, kajti tukaj se pogajamo o precej manjših zneskih, ko gre za finančno podporo te agencije. Ja, rekla sem milijone. Milijoni sem rekla, se upravičujem. Glasov iz dvorane pa tolmači žal ne slišimo. Ja, potem sem se zagovorila, za nekaj milijonov gre. Torej, o nekaj milijonih razpravljamo, pridobili pa bi lahko milijarde, ki bi jih lahko uporabili v boju proti organiziranemu kriminalu koliko uh, stanejo preiskave in kaj nam te preiskave prenašajo, to, prinašajo, to bi bilo potrebno primerjati. Močno se bomo borili za vas eh, in dobili eh, boste vso našo podporo. Mislim pa, da so sedaj na vrsti koordinatori. Ne vem, kako je to predvideno. Ali imate načrt? Začnite z odborom Libe in potem bom nadaljevala z odborom Kont ali kako ste si to zamislili? Hvala, Monika. Zdaj bodo res eh, spregovorili koordinatorji iz odborov Libe in Kont in potem še drugi člani obeh odborov. Najprej koordinatorji iz našega odbora, odbora Libe, potem pa še koordinatorji iz Konta. Prosim vse, če se omejite na dve minuti. Veliko kolegov namreč želi spregovoriti. Začel bo gospod Lenars. Eh, hvala za besedo in dobrodošli tukaj. Veseli nas, da bo javno toživstvo kmalo postalo operativno. Sam prihajam iz države, kjer se nismo takoj pridružili EPPO, ampak eh, veseli smo, da je končno bila sprejeta odločitev, da bomo sodelovali. In eh, veseli smo tudi, da vi vodite ta urad vas, mi vas tukaj podpiramo, želimo si učinkovitega EPPO. Eh, namen ni, da samo rečemo, da zdaj imamo Evropsko javno toživstvo, ampak si želimo tako toživstvo, eh, da bomo od njega imeli koristi v praksi. Denar, ki ga porabljamo, eh, mora biti porabljen tako, da nam državljani zaupajo, če pa prihaja do goljufi, do poneverb in tega smo v preteklosti veliko videli. Eh, pa to ni dobro in eh, imam dve vprašanji. Če si pogledamo sistem upravljanja primerov, eh, kolikor vem, bo Eurojust tudi ta svoj sistem nadgradil ali obstajajo kakšni kontakti med Eurojustom in EPPO ali bi lahko naredili nekaj za to, da bo to sodelovanje dobro in gladko. Potem pa še nekaj. Pred kratkim smo v parlamentu imeli eh, razpravo tudi o kmetijskih subvencijah in eh, prišlo je do velikega škandala. Komisija pa je rekla, no, to je treba preiskati. Ampak v državah članicah eh, Evropska unija nima pristojnosti na tem področju. Upamo, da bo EPP o takšne primere v prihodnosti lahko reševal. In zanima me, kako boste ukrepali pri takšnih primerih, če boste ugotovili, naprimer, da prihaja do goljufi ali zlorab pri porabi evropskega denarja. Kakšna bo vloga Evropskega javnega toživstva pri takih primerih? Hvala in vso srečo. Hvala, gospa Zipel, izvolite. Najlepša hvala, hvala gospa Kovesi za vašo današnjo predstavitev. Povsem se strinjam z vami, da je boj proti goljufijam, eh, ki škodijo interesom Evropske unije, zelo pomemben tudi za naše državljane in to iz več razlogov. Govorimo o davkoplačevalskem denarju, to je prvi razlog, drugi razlog pa zaupanje v eh, oblasti in pa organe. In če se mi tukaj ne borimo proti temu, zakaj bi potem državljani sledili pravilom in zaupali sistemom? Torej, vaše delo bo res pomembno. Nekaj vprašanj imam, ne vem, ali boste eh, lahko, ali boste sploh smeli na to odgovoriti oziroma znali. Govorili ste o začasnih toživcih oziroma toživcih za skrajšan delovni čas. To zveni smešno. Ali eh, lahko eh, potrdite, eh, da nekatere države sploh niso pripravljene eh, se vključiti v določene preiskave? ali je to res in eh, zanima me tudi, ali sistemi v naših državah članicah ne delujejo dobro in niso dovolj opremljeni. Mm, ali lahko to, da bi imeli iz vsake države dva toživca, predstavlja problem? In ali dobivate tudi kakšne odgovore iz držav članic, zakaj si želijo takšnih eh, začasnih držav? tožilcev. To ne bo delovalo. Potem pa še eno vprašanje v zvezi s številom preiskav. Ne dvomim v vaše številke. Veliko je primerov korupcije, o katerih smo že eh, slišali tudi od kolegov iz Olafa. Ali nam lahko razložite, eh, kakšna je podlaga za eh, vaše delovanje in kako ste ugotovili, da je primerov veliko več, kot ste najprej predvideli? Hvala. Gospa Intveld, izvolite. Hvala. Hvala, gospod predsedujoči, hvala, gospa toživka, da ste prišli k nam. Zahvaljujem se vam tudi za vašo iskrenost. Mislim, da je pomembno, da v tej eh, zgodni fazi, začetni fazi, da nam je vsem jasno, kaj se točno dogaja, kje so težave in podobno. In zdi se mi, da tukaj ugotavljam nek vzorec. Enake težave z državami članicami smo imeli tudi v primeru Frontexa. Takrat smo vsi govorili, da potrebujemo Frontex. Ko je šlo za kapacitete, pa države niso izpolnile svojih obljub. In isto se dogaja tukaj. Pri javnem toživstvu eh, se sprašujemo, mogoče sem cinična, ampak eh, sprašujemo se, ali nekatere države ne želijo celo, da bi EPO propadel. To je naša skrb že od vsega začetka. Države niso pripravljene zagotoviti ustrezne podpore. In vprašanje je tudi, ali komisija dela dovolj za to, da bi vas podprla. Oni podajajo proračunske predloge in eh, bi se tudi morali boriti za vas. Eh, zanimivo se mi je zelo to, kar je povedala gospa Holmajer, eh, namreč, da se EPO uvrsti v drugi del proračuna. ne morem presojati številk, ki ste jih omenjali, ampak eh, to se mi zdi ogromno, govorimo o tisočih primerov. In eh, če tega primera kapacitet ne bomo hitro rešili, me zanima, kaj se bo s temi primeri zgodilo. Pa še vprašanje za nas vse. Zanima me, kakšen vzvod, kakšen učinek vzvoda imamo, da države prisilimo, da bodo ukrepale. Lahko jih enkrat, dvakrat prijazno prosimo. Eh, če ne bodo eh, naredile, kar so obljubile, pa bi lahko bili tudi stroži. Eh, mogoče bi nekako pritisnili na nje tudi prek proračuna. Nekateri voditelji radi jemljajo denar iz evropskega proračuna za svoje režime. Mislim, da bi morali imeti zelo uh, stroge ukrepe in to hitro, ker če EPO ne bo ustrezno deloval, eh, bo to izguba za nas vse. Hvala. V imenu zelenih bom govoril v imenu eh, eh, članov zelenih v Libe. Vladavino prava je treba ukrepiti, sicer to nima smisla, sicer nikoli ne bomo imeli prave varnosti, E, to že tako in tako težko dosežemo, predvsem kar se tiče davkov, ampak moramo pa imeti e, ciljno usmerjene kazenske preiskave in pa pregon tam, kjer do kaznjivih dejanj pride. Ne moremo sprejeti tega, da vaš urad e, ne bi imel dovolj osebja in financ. In Strinjam se s Sofijo Intveld, da je treba najti učinkovito sredstvo oziroma način, da prepričamo države članice. In eh, sicer pa mislim, da vi lahko uspešno opravite delo, za katero ste bili izbrani. Eh, Ide, izvolite. Je stato ilustrato. Najlepša hvala. Predstavili ste trenutno situacijo pri vzpostavitvi tega novega organa. Mislim, da nima smisla podajati operativnih zahtev, kot smo že večkrat povedali v naši skupini. Takšen sistem pomeni izgubo neodvisnosti držav članic. Zatem bi urad javnega tožilca dobil široke pristojnosti, ki bi presegale pristojnosti držav članic tudi na področju kazenskega prava in zaradi tega smo glasovali zoper vzpostavitev eh, tega urada. Ne nasprotujemo eh, boju eh, proti kriminalu v Evropski uniji. Ravno nasprotno eh, in menimo, da je potrebno zaščititi finančne interese Evropske unije. Vendar pa je to v pristojnosti držav članic in to je neposredno povezano z suverenostjo držav članic, z neodvisnostjo držav članic. Zato bi morale biti države članice tiste, ki v tesnem eh, sodelovanju vodijo boj proti korupciji in pa eh, goljufijam načelo Evropske inštitucije je v naš, eh, po našem mnenju v nasprotju z neodvisnostjo eh, držav članic in poleg tega naj bi se zato uporabljala javna sredstva, ki bi jih lahko namenili za druga področja, recimo za boj proti brezposelnosti med mladimi. Poleg tega pa imamo tudi pomisleke, ki so jih izrazile tudi države članice, ki so se odločile, da ne bodo sodelovali v tem projektu urada Evropskega javnega tožilca. Gre namreč za vrzeli v eh, tem instrumentu. Tudi zaradi tega nasprotujemo temu eh, instrumentu v naši skupini. Urad Evropskega javnega tožilca, tožilstva ima tudi infrastrukturne pomankljivosti, ki so se že jasno pokazale. ta novi urad ni dovolj strukturiran, predvsem, eh, ko gre za eh, sposobnost eh, prepričevanja držav članic, da naj finančno podprejo urad Evropskega javnega tužilstva. In zaradi tega je operativna sposobnost urada vprašljiva. Hvala lepa. Hvala, gospod Prokačini, izvolite. No. Dobar dan. Hvala lepa, Evropski javni tožilki. Hvala lepa, da ste danes tukaj. Tudi jaz se vam uh, zahvaljujem uh, za to, da ste zelo jasno in iskreno uh, predstavili trenutno situacijo. Nobena skrivnost ni, da je moja skupina izrazila zadržanost glede vzpostavitve urada Evropskega javnega tožilca in ta zadržanost je povezana z našo eh, privrženostjo na čelu eh, suverenosti, neodvisnosti držav članic. Ampak eh, Urad Evropskega javnega težilstva je v procesu nastanka. Lahko si samo želimo, da bi bil ta urad spostavljen eh, čim eh, bolj učinkovito. In upam, eh, da, bogo, da bodo zagotovljeni tudi instrumenti za delovanje tega urada, kajti v nasprotnem primeru bo šlo zgolj za urad brez kakršnega koli učinka. Če se ne motim je leta 2018 predsednik Juncker želel eh, razširiti pristojnosti urada Evropskega javnega tožilca. In sicer tudi na področje terorističnih dejanj. Vprašanje, ki se mi zastavlja, je, glede na težave, ki jih ima v tem trenutku urad Evropskega javnega tožilca z pridobitvijo evropskih sredstev. Ali ne menite, da bi bila razširitev eh, pristojnosti nesmiselna ali ni to morda zgolj utopija, ki bi se ji morali odreči? Hvala. V imenu skupine GUE. Kdo bo spregovoril? Preminavame k koordinatorite na kont. Nihče, dobro, zdaj pa koordinator iz odbora Kont. Gospod Zdehovski. Jutro. Gospa eh, javna toživka, zahvaljujem se vam za eh, vaš uvodni nagovor in rad bi omenil situacijo v državah članicah, pa tudi navezal bi se na preiskave in pa na vašo neutralnost vedno naletimo na podoben problem. Sam sem bil uh, na misiji odbora Kont na Slovaškem in uh, tam je vpliv mafije zelo močan uh, v državnih organizacijah in pa tudi v toživstvu. To lahko vidimo pri preiskavah smrti novinarja Jana Kucijaka. In lahko vidimo tudi, kako je bilo vse skupaj povezano. Tajne službe, toživstvo, policija in pa slovaški premije in njegovi ministri. To je res neverjetno. Kaj mislite, kako boste zagotovili svojo neutralnost in kako boste reševali probleme, ki se pojavljajo v državah, eh, namreč z vplivom Eh, različnih združb na potek tega primera. Eh, mi smo imeli probleme z evropskimi sredstvi eh, že dolgo in nobena preiskava ni bila uspešna, zato ker je nihče vsa ta leta ni želel. Potem pa je prišlo do umora novinarja Jana Kucijaka in takrat so začeli stvari preiskovati. No, to je moje vprašanje, ki se mi zdi zelo pomembno. Zanima me, kako bi vi reševali to situacijo in uh, kako bo, se boste tega lotili s svojo ekipo. Thank you. Mrs. Kinici. Gospa Kinici. Grazie, grazie, presidente. Hvala lepa, gospod eh, predsedojoči. Hvala lepa Evropske javni tožilki za njeno predstavitev. Lepo eh, in izjemno jasno ste predstavili razloge za vzpostavitev urada Evropskega javnega tožilca. Seveda potrebujemo za to javna sredstva in tudi sredstva eh, za eh, zaposlene. Imam osebne izkušnje, pa tudi izkušnje z sodstvom v Italiji in. Izkazalo se je, da je sodelovanje ključnega pomena v boju proti organiziranemu kriminalu. Prepričana sem, da bo orad Evropskega javnega tužilca imel ključno ulogo tudi v boju proti čezmejnemu kriminalu, eh, ki je vedno bolj razširjen. Eh, Enako pa velja tudi za nezakonite eh, dejavnosti, za pranje denarja in druga kazniva dejanja, ki eh, škodijo finančnim interesom Evropske unije. Zaradi tega tudi menim, da bi Evropska unija morala igrati ključno vlogo pri tem, tudi v eh, obliki tega urada. Potrebujemo pa seveda tudi konkretna sredstva. Rada bi vam zastavila nekoliko drugačno vprašanje glede na to, da lahko pri tovrstnih kaznjivih dejanjih povrnemo le približno en odstotek eh, sredstev kriminalnih združb, eh, me zanima, ali menite, da naši zakonodajni instrumenti v tem trenutku zadostujejo v boju proti kriminalnim združbam in pa proti kaznjivim dejanjem na eh, tem področju. Gre tudi za zlorabo finančnih informacij. To je zakonodaja, ki smo jo sprejeli v prejšnjem sklicu. Ali menite, da je ta eh, zakonodajni instrument dovolj dober ali pa potrebujemo eh, še kakšne instrumente, da bi se lahko učinkoviteje borili proti temu pojavu? Strugaro, Hvala lepa, gospa Strugarov. Um, Hvala za vašo predstavitev. Ja, imam dve vprašanji. Eno je za vas in uh, zanima me, ali imate kaj več številk, uh, kako gre s sistemom upravljanja primerov v tem trenutku, kaj potrebujete, kakšne so številke, ali obstajajo drugi oddelki, ki bi jih tudi morali ukrepiti, kje potrebujete več osebja, več denarja. Dobro bi bilo, če bi nam dali čim več informacij eh, o vsem tem, tako da bi mi bolje razumeli potrebe vaše institucije. Ehm, drugo vprašanje pa je za komisijo. Niso zagovorniškim pultom, ampak mislim, da so prisotni v dvorani. Zanima me, kakšen je rok za rešitev tega vprašanja. Dokdaj naj bi poskrbeli za proračun za EPO? Mislim, da eh, to ni predmet nadaljne politične razprave, eh, ničesar ni takega, da bi morali o tem še nadalje razpravljati. Preprosto ne bomo mogli imeti funkcionalne institucije in ne bomo mogli dosegati rezultatov, če ne bodo zagotovljena sredstva obstaja nujna potreba po spremembi proračuna na tem področju. In moje vprašanje je, dokdaj bomo točno vedeli, kaj se potrebuje, kakšen bi moral biti nov proračun za Evropsko javno toživstvo. In eh, to bi morala biti stvar tednov. Kdaj boste razjasnili to situacijo in kdaj bomo potem začeli razpravljati, Eh, s komisijo v tesnem sodelovanju z državami članicami, da se to vprašanje proračuna končno razreši. Hvala. Najlepša hvala. Naslednja je gospa von Kramentogabe. Hvala lepa. Verodostojnost evropskih inštitucij se bo pokazala tudi eh, z učinkovitostjo Urada Evropskega javnega tužilca. Vemo, da številne eh, države, eh, da so številne države članice želele ta urad in sicer ravno z vami na čelu. Sedaj pa poskušajo te države članice po stranski poti izničiti eh, pomen tega urada, kajti eh, na voljo naj bi vam bili le začasno napoteni javni tožilci. In eh, kot parlament se moramo boriti za eh, ustrezno kadrovsko sestavo tega urada. In to seveda To se seveda ne sme zgoditi eh, na račun OLAF-a in pa drugih agencij. Zaradi Brexita in zaradi vedno večjega števila eh, finančnih eh, kaznivih dejanj države članice kljub temu pravijo, da je 45 delovnih mest za EPO že več kot dovolj. Eh, to je nespremljivo. Ne moremo imeti neto izračuna eh, in sicer na račun že obstoječih uradov Evropske unije. Dejali ste, da gre za, pri Brexitu za od 30 do 50 milijard. Ali to pomeni, da bo še več eh, goljufi pri davko na dodano vrednost, do kolikšne mere bi se lahko še zvišal ta znesek. In drugo vprašanje, s, se moram, s katerim se moramo ukvarjati, je zloraba sredstev za kmetijsko politiko. Gre za strukturne sklade. Če nekatere države članice ne želijo zagotoviti več javnih tužilcev, ali je to povezano tudi z lastnimi finančnimi interesi v kmetijskem eh, in pa strukturnih skladih in kako lahko mi kot parlament na to še v večji meri vplivamo. Eh, kakšen vpliv imamo, eh, kako lahko vplivamo na te države članice? Ali gre tukaj za proračun in za zadržanost zaradi proračuna? Začasno zaposleni javni tužilci po našem mnenju niso nobena rešitev. Potrebujemo ustrezno kadrovsko zasnovo, kot ste dejali, ste šele na začetku vaših preiskav in sploh ne veste, koliko primerov se bo na koncu pojavilo. Na vsak način pa bomo boreli, se bomo borili za to, da eh, boste imeli ustrezno infrastrukturo in ustrezna finančna sredstva, da boste lahko obravnavali vse primere. Hvala lepa, sedaj pa idi. EKR. Er? Gue. Ne, nikogar ni. Dobro. Potem pa bom dal besedo gospe Kveši, da odgovori na prvi krok vprašanj koordinatorjev. Najprej najlepša hvala za močno podporo pri zasnovi Urada Evropskega javnega tožilca. Hvala lepa tudi za opogumljajoče besede. Skušala bom odgovoriti na vsa vprašanja in sicer eh, na kratko. Najprej prvo vprašanje, če sem pravilno razumela, je šlo za naše sodelovanje z Eurojustom. Naj vam povem, da smo že v stiku z predsednikom Eurojusta, večkrat smo se že srečali in odločili smo se, da eh, se bomo pogajali o našem delovnem odnosu bolj podrobno na tehnični ravni. Kaj ti? Vsi eh, delovni odnosi morajo biti potrjeni tudi z strani kolegija in kot veste, trenutno nimamo kolegija Evropskega, urada Evropskega javnega tožilca upam, da potem, ko bodo imenovani eh, evropski javni tožilci, bomo lahko vzpostavili ta kolegi in bomo potrdili tudi eh, sodelovanje z Eurojustom in pa druge stike. Urada Evropskega javnega tožilca z Eurojustom želimo tesno sodelovati, kajti imajo veliko izkušenj na področju mednarodnega pravosodja. Zelo tesno pa želimo sodelovati tudi z Europolom, Olafom in drugimi evropskimi inštitucijami, agencijami in uradi ampak uh, ne morem uh, vseh odločitev sprejeti sama, kajti določene odločitve mora potrditi kolegi. Vprašanje uh, je bilo zastavljeno tudi vprašanje, uh, v povezavi z kmetijskimi sredstvi. Kako bomo preiskovali uh, te primere? Na enak način kot vse druge primere. Šele, ko bo urad Evropskega javnega tožilca vzpostavljen, bomo lahko začeli govoriti o preiskavah. Potem pa začasno zaposleni evropski javni tožilci. Še nikoli v svoji poklicni karieri nisem naletela na ta pojav, ampak moj odgovor je zelo preprost. Če bomo imeli javne tožilce zaposlene za uh, poln delovni čas, bomo lahko zagotovili njihovo neodvisnost, učinkovitost uh, in pa prevzem odgovornosti. Imeli bomo zelo jasne prioritete in delali bomo lahko na zelo učinkovit način in upam, da bomo ob koncu pogajanj, ki smo jih že pričeli z vsemi državami članicami, vse države članice sprejele idejo evropskih javnih tožilcev zaposlenih za poln delovni čas, kajti eh, to je zelo pomembno. Potem pa ocena na osnovi posameznih primerov pri prvem pregledu sem eh, upoštevala zelo objektivne kriterije. Predvsem sem se uprla tudi na odgovore, ki sem jih prejela ze strani vseh eh, držav članic. Šlo je za primere, ki so jih države članice odprle v preteklih štirih letih in prosila sem za statistične podatke, eh, ki v zvezi s tistimi primeri, ki so v pristojnosti Urada Evropskega javnega tožilca. Ocenila sem, da bi lahko v prvih dneh prijeli približno 3000 primerov. Na osnovi teh informacij lahko rečem, da se bodo vsako leto pojavili tudi novi primeri in sicer približno 2000 novih primerov. 3000 primerov torej prvi dan, eh, v prvem letu pa še dodatnih 2000 primerov. nisem še zaključila z to analizo, kajti nekatere države članice niso poslale statističnih podatkov, kolikor razumem, morajo premjeri preveriti število primerov eh, in eh, oceniti, ali so ti primeri v naši pristojnosti ali ne. Kaj se bo zgodilo z primeru, če bomo imeli eh, kadrovske težave ali pa finančne težave. Mislim, da z našimi dejavnostmi ne moremo pričeti, dokler ne bomo rešili težav z proračunom in pa eh, z eh, človeškimi veri. Predvideno je, da naj bi z dejavnostjo začeli letos z 29 zaposlenimi, 22 javnimi tužilci in 32 eh, napotenimi tožilci. Kar pa zadeva zaposlene v osrednjem uradu v Luksemburgu, jih je bilo 25 že namenjenih za informacijsko tehnologijo, kajti vzpostaviti moramo ustrezen informacijski sistem in pa za proračunska vprašanja potrebujemo tudi zaposlene eh, na področju proračuna. Za operativne potrebe pa imamo potem le štiri zaposlene. Zelo težko je registrirati in analizirati 3000 primerov, če imaš na voljo zgolj štiri zaposlene. Dobro, če sem pravilno razumela, ste zastavili tudi vprašanja v zvezi z razširitvijo pristojnosti tudi na teroristična dejanja. Prezgodaj je, da bi o tem razpravljali. Kaj ti, kot sem že povedala, decembra v odboru Libe? Če bo urad Evropskega javnega tožilca začel ustrezno delovati, eh, bomo, vsi, vsi bomo morali ogledati, kako deluje in tako naprej. Vsekakor pa to vprašanje ni v moji pristojnosti, za zakon, gre za zakonodajno vprašanje, ki je v pristojnosti zakonodajalcev. Sedaj pa vprašanjem odbora Kont. Kako bomo zagotovili našo neutralnost pri preiskavah v državah članicah? Naj najprej povem, da je neodvisnost EPPO eh, e in pa neodvisnost eh, javnih tužilcev zagotovljena z uredbo. EPO bo neodvisen urad. To je zelo pomembno. Drugi dokaz, če se lahko tako izrazim, se ravno tako skriva v uredbi in sicer v zasnovi eh, tega urada. Imeli bomo različne zbornice, ki jih bodo sestavljali trije javni tožilci iz različnih držav članic. In eh, že zaradi te zasnove lahko rečemo, da bo neodvisnost pri vseh preiskavah zagotovljena. Kajti vse preiskave eh, bodo vodili evropski eh, tožilci v državah članicah in nadzorovale jih. bodo eh, te stalne zbornice, v katerih bodo eh, po trije eh, javni tožilci iz različnih držav članic. Seveda je potrebno zagotoviti neodvisnost in pa neutralnost. In zato je potrebno zasnovati tudi objektivne kriterije za dodelitev primerov in eh, za prerasporeditev primerov ali imamo na voljo dovolj instrumentov za boj proti tovrstnim kaznjivim dejanjem. V tem trenutku mislim, da je pomembno predvsem, da poskrbimo za izvedbo vseh instrumentov, ki so nam že na voljo. Delati moramo z pomočjo vseh teh instrumentov in prezgodaj je reči, da potrebujemo nove instrumente. Na noben način pa to ni v moji pristojnosti ne morem govoriti o tem, ali je potrebno spremeniti zakonodajne instrumente. Poleg tega so bila zastavljena tudi vprašanja v zvezi za finančnimi sredstvi, kje potrebujemo več finančnih sredstev. Kot sem dejala, sem zaključila ravno z predhodno presojo. Ni je bilo težko izvesti, kajti v tem trenutku nimamo kolegija in zaradi časovnice proračuna smo morali poslati predlog. To eh, predhodno oceno sem posredovala Evropski komisiji, poslala sem pisma komisarjem in eh, naloga komisije je, da poda predlog eh, proračuna, potem pa bosta o tem odločala Evropski parlament in Evropski svet. sedaj pa k škodi, ki jo povzročajo goljofije pri davku na dodano vrednost. Imam primere iz študije, ki analizirajo razlike v uvozu in izvozu eh, v dvostranski trgovini v Evropski uniji. Gre eh, za vprašanje, dokolikšne mere lahko te razlike pojasnimo zgolj z uh, goljufijami na področju davka na dodano vrednost. Ocena znaša 30 do 60 milijard evrov. Ne vem, eh, do kolikšne mere bo Brexit vplival na ta eh, znesek, ampak v tej študiji ni nobenih običajnih osumljencev, torej to je problem vseh držav članic. In mislim, da sem s tem odgovorila na vsa vaša vprašanja. Če pa bo uh, potrebno, uh, lahko odgovorim še na dodatno vprašanje. Hvala lepa. Sedaj pa bo sledil drugi krok vprašanj. Dolg se z nami imam. Zato bom prosil kolege, da se omijo na minuto, če je to le mogoče. Potem uh, pa bomo dali besedo tudi Evropske komisije, gospa Jančeva. Hvala lepa za vse informacije in hvala lepa tudi za vašo odločnost, da dosežete rezultate uh, ne glede na uh, proračun. Vse skupaj bo v veliki meri odvisno tudi od sodelovanja z državami članicami. Kako torej gledate na te napotene evropske javne tožilce? Kako boste zagotovili neodvisnost in neodvisnost pri eh, preiskavah, eh, pri eh, uradnikih na visoki ravni? Kako gledate na podporo za strani Evropola pri preiskavah v prihodnosti? Najlepša hvala. Najlepša hvala. Gospod Kulakušič, dragi kolegi, gospa Evropska javna tužilka, gospa Koveši, gospod predsedojoči, poleg čezmejnih prevar, eh, ki se dogajajo na davko na dodano vrednost, eh, naj bi šlo za na desetine milijard, prihaja do goljufi tudi pri javnih razpisih. Ravno tako eh, govorimo o na eh, desetine milijard evrov. Torej, tukaj gre za stotine milijard evrov eh, škode za evropski proračun. V tem trenutku imamo edinstveno priložnost. Namreč na eh, čelu Urada Evropskega javnega tožilca imamo najboljšo možno kandidatko, eh, ki se je izkazala v boju proti eh, pranju denarja v svoji domovini. In zaradi tega te priložnosti ne smemo izpustiti iz rok, zagotoviti moramo sredstva za urad Evropskega javnega tožilca. Kaj ti na ta način bomo lahko povrnili milijarde v evropski proračun in milijarde v proračune držav članic. Zaradi tega je ključnega pomena, da zagotovimo sredstva in podporo. Thank you. Ms. Keller. Hvala lepa, gospod Keller. Najlepša hvala. Gospa Evropska javna tožilka, kot kolegi eh, bi vam tudi jaz rada izrazila podporo pri vaši eh, misiji. Težko smo eh, čakali na vzpostavitev urada Evropskega javnega tožilca, kakor tudi vsi evropejci. Ta urad naj bi se boril proti goljufiji in pa različnim, proti različnim oblikam korupcije. Eh, spoštujem eh, tudi eh, vaše pretekle izkušnje, vašo poklicno pot. Zahvaljujem se tudi gospe Holmajer, ki je zadolžena za proračun, za pripravljenost, ki jo je izrazila, da vam zagotovi zadostna sredstva na stotine milijard, kot je bilo povedano, eh, bi lahko povrnili na ta način v evropski proračun. Hvala lepa, torej gospe Holmajer, za to podporo in eh, seveda se tudi mi strinjamo z vašim stališčem. Dve vprašanje imam. Sodelovanje z državami članicami. Ali imate kakšna posebna pričakovanja ali pa želje v eh, povezavi z evropskim proračunom? strukturo, ki je bila vzpostavljena. In eh, drugič, upravljanje v tem eh, zagonskem obdobju, ko gre za vzpostavitev instrumentov in tako naprej. Ali ste imeli pogovore z Evropsko komisijo, z državami članicami eh, in kako pri tem ohranjate vašo neodvisnost? Hvala lepa. Thank you. Hvala lepa. Thank you, prosecutor. Thank you very much. Hvala lepa. Gospa Čeh, hvala lepa za opravljeno delo v vaši pretekli eh, poklicni karieri in odkar je bil spostavljen urad Evropskega javnega tožilca. Boj proti korupciji in pa goljofijam eh, bi moral biti naš skupen boj in v tem parlamentu moramo storiti vse, kar je v naši moči, da bi vam zagotovili ustrezna sredstva in pa ustrezne finančne vere, da boste lahko ustrezno opravljali svojo nalogo. Imam eh, tri vprašanja. Prvič, ali menite, da bi lahko objavili te številke, eh, ki ste jih omenili prej? Katere države so zadržane? pri zagotavljanju eh, pomoči uradu Evropskega javnega tožilca, katere države članice vas preveliki meri obremenjujejo z primeri. Eh, drugo vprašanje. Ali si lahko predstavljate, da bi urad Evropskega javnega tožilca igral eh, pomembno vlogo tudi pri eh, instrumentu pogojevanja, ki naj bi ga uvedli z naslednjim proračunom? In ali si lahko predstavljate tudi razširitev na države, eh, Eh, ki so doslej eh, izrazile zadržanost. Eh, v moji državi recimo smo zbrali 680 tisoč podpisov v podporo pridružitvi uradu Evropskega javnega tužilca. Gospod Senečka, hvala lepa. Gospod predsedujoči in hvala lepa, gospa Koveši, da ste danes tukaj. Uh, lahko se le pridružim kolegom uh, in pohvalim vašo uh, odločnost. Uh, in vaša prizadevanja, da zagotovite ustrezno delovanje eh, Uranda Evropskega javnega tožilca. Eh, moje vprašanje je nekako v skladu z vprašanjem gospod Čeh. Mm, kaj se bo zgodilo za tistimi državami članicami, ki niso članice EPA v tem trenutku? Ali lahko poveste kaj več o tem, kako sodelujete z temi državami? Zelo dobro vemo, eh, da je paradoks ali pa ne ta, da eh, je ravno v tistih eh, državah, ki ne sodelujejo v tem projektu, eh, najvišja stopnja goljufi in korupcije. Ko pa govorimo o pogojevanju v evropskem proračunu, mislim, da bi pogoj moral biti sodelovanje oziroma udeležba v uradu Evropskega javnega tužilca. Gospod Čuda. gospod Čudaro. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, boriti se moramo proti korupciji, skoreniniti moramo korupcijo in zato razumem, da potrebujemo učinkovito in neodvisno Evropsko javno tužilstvo. Torej, gospa Koveši, prizadevali ste si za uh, okrepitev nacionalnega urada za boj proti korupciji, da bi dosegli iste cilje. Eh, kaj pa boj proti mednarodni trgovini z ljudmi? Ali eh, se lahko borite tudi proti temu? To je tudi velik problem. Kaj pa ocene na evropski ravni eh, v zvezi z tem zločinom? Mogoče bi potrebovali več evropskih javnih tožilcev na posameznih področjih, tako da bi delo bolj učinkovito potekalo. Katere eh, mehanizme eh, bomo lahko uporabili, da omejimo eh, škodo? Gre za visoke zneske. In zelo pomembno je, da se ta sredstva uporabljajo za izgradnjo bolnišnic in tudi za kmetijstvo. Hvala lepa. Imeli boste mojo podporo. Hvala lepa, gospod Ronaj.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 bodo eh, evropska sredstva eh, pogojena z eh, spoštovanjem načela pravne države. In s tem je povezano tudi delo Urada Evropskega javnega tožilca. Kot je že bilo povedano, je korupcija v, na mačarskem razširjena. Najbogatejši mačari so prijatelji predsednika vlade in v nekaterih državah je to velik problem, tako kot recimo na uh, eh, mačarskem. Kako uh, bi torej uh, lahko poskrbeli za izboljšanje situacije v tistih državah, kjer je korupcija centralizirana, kjer vlade sploh ne zanima uh, pomoč urada Evropskega javnega tožilca, ampak delovanje tega urada raje zavirajo. Sedaj pa Evropska komisija uh, GD Just. Hvala lepa. Lahko ponovim le, eh, kar eh, je povedal komisar Reinders in eh, sicer, da si bomo ugledali ta projekt in poskušali vzpostaviti urad še v letošnjem letu. Hvala lepa. No, naj bom odkrita, ampak to pa ni bilo dovolj. To je že skoraj da provokacija od komisije pričakujem več eh, kot zgolj izjavo, da boste projekt preverili, kaj te tega, to ste že pravzaprav storili, res sem jezna. Takšna izjava strani komisije je nesprejemljiva. Jaz potrebujem jasno izjavo z vaše strani, da ne želite začasno zaposlenih evropskih javnih tožilcev in tudi oceno, koliko mest eh, EPO dejansko eh, potrebuje. Vaša izjava se mi zdi povsem nezadostna. Najlepša hvala, povsem vas razumem, ampak nisem specifično odgovoren za ta dosje. Kot je povedala Evropska javna tožilka, potekajo razprave na politični ravni in nažalost eh, vam v tem trenutku ne morem dati več informacij. Призовавам представителите на Европейската комисия, ако в момента не могат да... Najlepša hvala. Naj pozovem Evropsko komisijo, da nam torej zagotovi pisni odgovor v najkrajšem možnem času. Če eh, ne morete na naše vprašanje odgovoriti sedaj, gospa, ki veš, beseda je vaša. Najlepša hvala za vaše vprašanje kot sem že prej povedala, je neodvisnost EPA eh, e in pa neodvisnost evropskih javnih tožilcev in uh, napotenih javnih tožilcev ključnega pomena eh, in je zagotovljena z uredbo, kakor velja tudi za druge podobne organe na evropski ali pa na mednarodni ravni. Poleg tega sem že rekla, da bo neodvisnost zagotovljena z uh, stalno zbornico, v kateri bomo imeli tri različne tožilce iz treh različnih eh, držav članic. Skupaj z kolegijem eh, sem eh, prepričana, da bomo sprejeli zelo pomembne odločitve glede sprejema objektivnih kriterijev pri dodelitvi primerov in razporeditvi primerov. Sedaj pa k odnosom z Europolom. Začeli smo že eh, z vzpostavitvijo prvih stikov. Upam, eh, da bom v začetku marca obiskala Hak in se tudi sestala s predsednikom, predsednikoma Europola in Eurojusta. In skupaj z majhno ekipo, ki mi je na voljo v tem trenutku, bomo začeli z razpravo na tehnični ravni kot sem že povedala, bo na koncu kolegi sprejel odločitev glede vseh podrobnosti o sodelovanju. Želim čim tesnejše sodelovanje eh, z Eurojustom in Europolom, ampak o tem bo dokončno odločil kolegi. Sedaj pa k državam članicam januarja sem pričela z posveti z državami članicami, ki eh, sodelujejo v projektu eh, Urada Evropskega javnega tožilca. 22 je teh držav članic, nisem še zaključila z obiski v vseh teh državah članicah. Poskušam eh, obiskati dve do tri države članice vsak teden. Imam tri temeljna pričakovanja po teh posvetih. Najprej eh, želim oceniti rezultate eh, novo sprejete zakonodaje eh, in sicer uredbe o uradu Evropskega javnega tožilca, kajti vse je potrebno pripraviti tudi na ravni držav članic in moje zadnje pričakovanje se veže na število delegiranih evropskih javnih tožilcev. in upam, da se bodo vse države članice strinjale, da če želimo zagotoviti neodvisnost, očinkovitost in pa odgovornost evropskih delegiranih tožilcev, potem potrebujemo le stalno zaposlene napotene evropske javne tožilce. In zelo pomembno je, da imamo enake standarde v vseh državah članicah in da tudi ni razlik pri delovanju EPA, predvsem, ko gre za število in pa za statut, statut evropskih eh, napotenih eh, javnih tožilcev. Sedaj pa k eh, moji predhodni presoji kadrovskih in pa finančnih potreb. V tem trenutku nimamo kolegija in zato sem se posvetovala z strokovno skupino Razpravljali smo o našem predlogu eh, v tej strokovni skupini, ki jo sestavljajo vsi eh, strokovnjaki držav članic, ki sodelujejo v EPO. Ne morem reči, katere države članice so zadržane glede EPA. In tudi javno ne morem navesti število primerov v vsaki državi članici oziroma EPA. Ne morem navesti števila napotenih evropskih javnih tožilcev. Ne morem tudi povedati, katera država članica želi uh, javne tožilce za poln delovni čas in katera ne, kajti smo sredi pogajanj in po svetu in mislim, da to ne bi bilo ravno pravično. Mislim, da bi bilo najbolje, da zaključimo z vsemi posveti z državami članicami, tako da bomo imeli jasno sliko situacije ne morem tudi ne komentirati razlik eh, v zvezi z eh, številom primerov v eh, različnih državah članicah, kajti v tem trenutku sem prejela le nekaj, do tega trenutka sem prejela le nekaj statističnih podatkov, vendar pa bom skušala razumeti razloge za te razlike. In sicer potem, ko bo urad EPO začel za svoje dejavnosti. Related to the role of EPPO in kar se tiče vloge pri novem mehanizmu za pravno državo. Pa mislim, da je jurisdikcija, kar se tiče EPPO, popolnoma jasna. Naša naloga je, da preiskujemo in preganjamo kriminalne primere, ki so v naši pristojnosti, tako da ne morem torej komentirati teh vprašanj. Odnosi z nesodelujočimi državami članicami, kot sem dejala, posvetovanja z državami članicami, ki sodelujo v EPP8 začela. Potem, po teh posvetovanjih, pa je moja želja, da bi začela tudi zelo konstruktiven dialog z ne sodelujočimi. Pomembno je imeti pravi, pristni stik z njimi in vzpostaviti način sodelovanja z njimi, torej tudi s tretjimi državami. In kar se tiče preiskav, v teh nesodelujočih držav, državah, pa mislim, da lahko uporabimo trenutne instrumente, ki so na voljo. Potem smo imeli še vprašanje romunskega poslanca. Vprašal me je po romunsko, dovolite mi, da odgovorim tudi v romuščini. Kar se tiče vašega vprašanja, trgovine z ljudmi in kar se tiče širitve pristojnosti Evropskega tožilstva. Kot že rečeno, je preoranjeno govoriti o možnosti, da bi pristojnosti razširili. Mislim, da je to konec koncev odločitev zakonodajalcev, ali se bo to zgodilo ali ne. Kar se tiče števila tožilcev, po državah članicah, to sem že dejala. Posvetovanje z državami članicami sem začela in določili bomo število toživcev, ki bo smiselno za vsako državo. Želimo uporabiti objektivne kriterije, ne samo statističnih. Želimo torej res upoštevati tudi pravni sistem in pravno prakso posamezne države članice. Želimo, želim pa tudi, da bi bili središče za odličnost, kar se tiče dodane vrednosti pri seveda popravljanju škode. Hitreje si bomo izmenjavali informacije med državami članicami, ki se delujejo pri tem in tako bomo lahko potem tudi bolj učinkovito izterjali sredstva. Hvala lepa za to izmenjavo mnen. Hvala lepa, gospa Koveši, za zelo podrobne informacije, ki ste nam jih podali. Prosim, še nekdo želi besedo? Minuto imate. Gospa Čeh. Hvala lepa, naj se odzovem na pripombe komisije. Mislim, da bi bilo dobro, če bi naslednjič komisija poslala tistega, ki je pristojen za dosje katerem govorimo. Tako bi bilo naše delo v parlamentu laže. Tako. Gospa Koveši, tudi sama se vam zahvaljujem. Vidi se po vaših besedah, kako intenzivno delate in kako si skupaj z vašo ekipo prizadevate, da bi EPPO postavili na noge in to ne vedno pod enostavnimi pogoji. Pogosto gre tudi za zapletene razmere. vašo podporo. Sem tukaj pripravila katalog vprašanj. Ni potrebno takoj odgovoriti na to, ampak želim si vedeti, kje želite pomoč, ne nadzor, ampak da bi vedeli, kje so vrzeli, kje so težave, kje potrebujete našo podporo. Da bomo potem lahko odgovarjali kolegicam in kolegom v obeh odborih, saj vam resnično želimo zagotoviti ustrezno podporo. Ta dva pristojna odbora tudi odbor. Za proračun, hvala lepa za že upravljeno delo. Veliko sreče pri nadaljem delu. Upam, da boste resnično lahko dosegli vse cilje, ki ste si jih zadali. Upam, da vas bomo lahko podprli pri tem. Potem pa mislim, da še nekdo želi besedo. Ja, tudi sama vam želim dobro sodelovanje z gospodom Hanom, ki je v bistvu tisti, ki bi lahko dal zeleno luč za več sredstev za EPPO. Zaenkrat še ni bilo nobenega premika, se še ni odzval na prošnje in mislim, da bo sedaj pa treba nekaj storiti. Skrajni čas je, da se tudi finančno zavežemo EPPO. Zum abschluss, glaube ich, äh, zunächst einmal. Za konec, komisar Han sploh še ni imel možnosti, da se odzove, če smo pošteni, kaj ti je predlog gospe Kveši je bil potreben o številu oseba, ki jih potrebuje, sedaj to imamo. Upajmo, da bodo obljube, ki jih je dal gospod Oettinger še v pogajanjih, da bodo te obljube izpolnjene, da bomo sedaj pripričali komisijo, da bodo resnično povečali sredstva. Srečno, gospod Koveši, vsa ta vprašanja vam dajem za napot, ne da bi takoj odgovorili za kasneje. Če potrebujete našo podporo, nam prosim to povejte. Nas seveda tudi zanima, kako pravzaprav sodelujejo države članice z vami, kako dejavni ste in kako pripravljeni ste na sodelovanje, ker vemo, čeprav posebno iz odbora za nadzor proračuna, da smo imeli veliko priporočil Olafa, morda v tem ali onem primeru je res, da ustrezno, da ni potrebno zati preiskav, ampak ponekod pa bi bile potrebne, pa jih potem državna tožilstva niso izvedla, ker niso mogla ali niso smela. In zdaj me seveda zanimajo vaše izkušnje, nas zanimajo vaše izkušnje, če bo kaj potrebno uvesti, pa se to navede, kako boste reagirali. Zanima me, kako bo. In upam, da vam bodo vse države članice dejavno pomagale in tudi z vami konstruktivno sodelovali to sodelovanje mora biti uspešno, cvetoče, tako da bo potem manj čezmejnega kriminala proti finančnim interesom Evropske unije. V tem smislu srečno in lepo, da ste bili z nami. Hvala. Gospa Intfeld. Um, Hvala lepa. Mislim, da nas vse zelo skrbi po tem, kar smo slišali. Pa tudi znemirena sem, ker je to ponavljajoča se razprava predlagam, da bi koordinatorji in predsedstvi obeh odborov sosedli skupaj in bi ugotovili, katere instrumente imamo na voljo. Lahko seveda svetem komisijo vljudno prosimo, pa se verjetno ne bodo odzvali. Skupaj s koordinatorji obeh odborov torej premislimo, kako lahko na njih bolj pritisnemo. Благодаря ви за тази изчерпателна дискусия. Hvala lepa za to današnjo izčrpno razpravo, gospa Koveši. Vidite lahko, da lahko računate na našo podporo v prihodnje, ne glede na težave, ki se bodo pokazale pri vašem delu. Vedno se lahko zanesete na našo podporo. Hvala za podrobne informacije. Tako, s to točko smo sedaj zaključili.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 El siguiente punto del orden. De... Mm, naslednja točka na dnevnem redu je pogovor o vzpostavitvi sklada za notranjo varnost. In sicer bomo o tem govorili v okviru večletnega finančnega okvira. Poročevalka je gospa Monika Holmajer, eh, ki ji tudi dajem besedo. Izvolite. Hvala lepa predsedujoča, draga Majte, kolegice in kolegi. Pošteno rečeno, ko vidim porčavce v senci in sebe, koliko nas je tukaj, nimamo prav veliko za poročati. Poskušala bom podati pregled nad tem malo napredka, kar ga imamo. V bistvu ga sploh nimamo. Zakaj? Najprej sem osupla, da v svetu krožijo govorice, da mi kot poslanci se ne želimo pogajati, da ne želimo napredovati. Naj jasno povem, da svet oziroma predsedstvo ne pod finskim, ne pod hrvaškim ni podalo pogajalskega mandata. Vedno se torej sedemo skupaj, poskušali smo s tehničnim trialogom in potem v bistvu samo podajamo puhlice, malo se izmenjamo informacije. Pri vseh bolj vsebinskih vprašanjih, ko bi šlo za pogajanja, pa je odgovor zanimiv. Nimamo pogajalskega mandata, to slišimo od sveta. In ko pa bi se že svet in parlament skušala uskladiti, pa potem komisija nastopi skoraj da kot so zakonodajalci in pravi, da se pa potem komisija s tem ne strinja. Torej, komisija lahko seveda poda kakšne pripombe, ne more pa zdaj kar prevzemati pogajanj na podlagi svojih želja. Kot v del pogajalske skupine z parlamenta, moramo to praviti tako, kot smo se dogovorili, ne pa tako, kot bi potencialno si morda to želela komisija. Svet smo prosili, kar se tiče formulacije glede kulture tajnih služb in naletirane težave v svetu, smo prosili svet, kaj pa bi želeli, kaj bi lahko storili, da bi naprimer nujno sodelovanje na področju terorizma ali organiziranega kriminala lahko bolje nadzorovali. Torej, mogoče ne ta kultura, ampak da bi bolje povezali tajne službe. Seveda, tu bi imeli razumanje za to, ampak svet ni še nič predlagal. Zaenkrat. Potem nadalje smo sklenili, da bomo imeli za notranje agencije, kako je za operativna vprašanja, tudi nekaj več sredstev. Tudi tukaj komisija tega ne želi, svet pa je odprt za to. Če komisija ne želi, svet in parlament pa si to želite, potem se moramo mi poenotiti in bo potem komisija to morala sprejeti konc koncev. Na področju omejitev izdatkov projektu v petrtih državah ima svet velike pomisleke, potem je posebna točka z naše strani, kar se tiče kriznega upravljanja, tako komisija kot svet si želite iti v smeri novo ustvarjenih instrumentov za naravne nesreče. To moram pošteno reči. Teroristični napadi so malo drugačni. Pri terorističnih napadih moramo biti sposobni tudi na področju varnosti razviti in zagotoviti učinkovito hitro sodelovanje. V Belgiji, v Franciji pri kriznem upravljanju, pa tudi v Nemčiji, v Belino smo imeli nujne zahteve. In tukaj sodelovanje, sofinanciranje tega, kar je možno, to bi saj moralo biti možno. To moramo omogočiti. Potem pri kibernetski kriminaliteti in kibernetski varnosti imamo predvsej pomislekov. Na tehničnem trialogu smo podali komisiji veliko argumentov, zakaj je to bistveno. In komisija ni bila ravno odprta za to. Čeprav je bil svet v bistvu pozitiven do tega. Mislim, da moramo kibernetsko varnost tudi za boj proti kibernetski kriminaliteti in zaščito ljudi vključiti vse to. Pri sredstvih iz ESF tudi morda sredstva niso tako hitro prišla tja, kamor bi morali, kot bi si mi kot parlament želeli. To torej pomeni, da kar se tega tiče. Imamo tudi horizontalna vprašanja, ki jih nismo razrešili. Komisija si želi včasih biti še bolj horizontalna kot mi. Jaz se pogajam v okviru mandata, ki mi ga je dal parlament oziroma ta odbor. In od tega se ne bomo odmaknila. Če kot parlament pravimo, da želimo izuzeti določene področja, potem se bomo tako pogajala. Tudi tukaj smo pri horizontalnih komponentah precej omejeni, oziroma nismo dosegli napredka pri dosedaj štirih horizontalnih trialogih. Finsko predsedstvo, komisija, trije poročavci, pa tudi sodelavci sekretarjata so bili vsi na vzoči in smo sicer lahko dosegli prednosti, kar se tiče preglednosti in napredek, kar se tiče preglednosti in poročanja, ampak gre nam pa počasi, če se diplomatsko izrazim. Moje vprašanje za kolegice in kolege bi bilo, ali sploh je še smiselno nadaljevati s tehničnimi trialogi, če pa na političnih področjih sploh ni napredka. Morda bi tudi v koordinaciji z ostalimi področji instrumente za upravljanje z mejami morali premisliti, ali ne bi se morda obrnili na svet tudi pisno. Najprej si želim še sestanka s predsedstvom sveta, kajti nima smisla napredovati čisto počasi. Take triloge sem že imela. Ko imamo prvo točko stališče parlamenta, dobro, zanimivo, to smo finskemu predsedstvu že povedali, a tega pa nismo vedeli potem pa točka 2. Pa spet enak postopek. Aha, to je stališče parlamenta. Ja, se ta smo že imeli pri finskem predsedstvu. Aha, tega nismo vedeli. No, tako dalje, naslednja točka. To ne gre. In to je res, seveda, malo čudno za sodelavce. In zato bomo poskušali stopiti v stik s predsedstvom in bomo se da vprašali, ali imajo sploh kakšno predstavo, kako napredovati, ker tako ne bo šlo. Ponavljamo in ponavljamo in ponavljamo vse in na koncu pri nobeni točki ni napredka. Torej, to je poročilo z veliko frustracijami, žal svet, na drugi strani ni pripravljen komisija, pa tudi v bistvu ne želijo našo smer. Tako da smo v tem trenutku v težavnih vodah, tudi s kolegico Fajon se bomo uskladila in s tistimi, ki se ukvarjajo z instrumentom za upravljanje z mejami in potem upam, da bo svet nekoč imel nekakšen mandat. Hvala lepa, poročevalcem Sence, za potrpljenje. Sama tega žal ne morem spremeniti in tudi ne pri ekipah, ki skušajo pri tehničnih trilogih doseči kakršen koli napredek. No-, no, to res ni v redu, ampak vi ste nam pač povedali, kako stojijo stvari. Imate tudi izkušnje e, in tako so pač potekale stvari. Zelo zanimivo je tudi za kolege da se oglasijo v tej razpravi in podajo svoje komentarje o določenih konkretnih zadevah in pa politično pomembnih zadevah, ki so povezane eh, s tem poročilom. Imamo poročevalce v sence, ampak za besedo je prosil samo kolega Romeo Franc. Eh, če drugih poročevalcev v senci ni, eh, bodo še drugi kolegi dobili besedo. Gospod Kofot je zdaj prosil za besedo. To je prvi krok. Gospod Franc, izvolite. Hvala lepa, predsedujoča. Spoštovane kolegice in kolegi. Z nevoljo sem ugotovil, da pri čršnih pogajanjih na tehnični ravni predlog za usposabljanje, ki bi naj bilo antirasistično za policijske sile, da tega ni več. In se zdaj to omenja samo še v vodni izjavi. Glede na raztoči rasizem v naših družbah, je naša dožnost, da na vseh ravneh, političnih in institucionalnih, uporabimo vse vzvode za to, da se borimo proti rasizmu. Draga Monika, draga gospa Holmajer, še prav posebno glede na včerajšnje dogodke v Turingu in glede na obeleženje nacionalsocialističnih slovesnosti prejšnji teden, prosim, da se to uresniči ne pa da to kar tako pometemo lapidarno ob stran. Tudi na Hrvaškem, kjer je policijsko nasilje nad begunci in imigranti na dnevnem redu vsak dan, bi bilo pomembno imeti proti rasistično usposabljanje policijskih sil. Prosim, da to, prosim, da to klauzulo spet vključite v besedilo. Hvala, gospod Kofod, izvolite. Tak for det. Hvala lepa. Gospa predsedoča, hvala lepa poročavka, gospa Holmajer, za so pravilno delo. Mislim, da je to izjemno delo. Ni dvoma, da je varnost Evropejcev ogrožena. Vidimo teroristična dejanja v velikih mestih, pa radikalne islamiste, ki napadajo trgovske centre. Seveda skušamo najti najboljšo rešitev. Tudi če ni dogovora, pa moramo sprejeti najboljše pobude. In zato moramo podpreti tak tip okrepov in uporabiti sklet, sklad. Je pa skoraj da jasno, da je glavna grožnja najpomembnejša. Tam se moramo boriti. Nekateri menijo, da bi morali kaznovati tiste države, ki potem konec koncev izvažajo svoje težave k nam. Jasno je, da se imigracija včasih uporablja kot orožje proti državam članicam. Od 2014 do 2020, kaj se je dogajalo? Naj podprem, gospod poročevalko. Veste, da ne sodelujemo druge kot pri instrumentih, ki zadevajo vizumsko politiko in politiko delovanja na zunanjih mejah. Je pa jasno, da je okrepljeni nadzor zunanjih meja nekaj, kar lahko zagotovi naše učinkovito delovanje in tudi učinkovito delovanje vizumskega sistema mora biti. Zato je ta sklad tudi zelo pomemben. In potem stališče Evropskega parlamenta. Vi podpirate tako imenovano delegacijo. To je zelo pomembno, če želimo zagotoviti varnost državljanov. Hvala. Hvala, gospod Kofod. Zdaj pa še drugi govorci, gospod Brejer bo prvi. Izvolite. Thank you, chair. There has been a misunderstanding. Hvala lepa za nesporazumešlo. Nisem želel prositi za besedo. Hvala. Pues ha habido un malentendido. Eh... Očitno sem se zmotila. Oprostite. Še nekdo? Izvolite. Eh, ne vidim dobro vašega prijimka, se upravičujem. Gospod Resler, izvolite. Hvala lepa spostavitev varnostnega sklada je gotovo ena prednostnih nalog ELS. Kot poročevalec za mnenje Libe za proračun 2021 bom storil vse, kar je v moje moči, da to stališče vidimo tudi v prihajajočem proračunu. Živimo v spremenjajočem se svetu, kjer cenove varnostne grožnje večajo vsak dan. To še prav posebno velja za področje kibernetskega kriminala, pranja denarja, pa tudi področja sofisticiranih metod organiziranega kriminala. Zato je varnost visoko na dnevnem redu evropskih državljanov. Vsako leto moramo kot izvoljeni politiki zagotavljati, da se vsa sredstva porabijo skladu s pravili. Svet mora odigrati pomembnejšo vlogo pri tem vidiku, če želimo doseči napredek. Predsedstvo sveta pa ima trenutno žal zvezane roke, istočasno pa vsi predlogi, ki jih je to v smeri teh skladov, so popolnoma nespremljivi. Zato resnično upamo, da bo hrvaško predsedstvo dobilo poln mandat za pogajanja o tem skladu, zato da bi potem lahko zakonodajo sprejeli pravočasno. Senjor Almejer. Gospa Holmajer, izvolite. Hvala lepa, kolegice in kolegi. Kar se tiče tehničnega triloga, tukaj dokončnih dogovorov ni. To so torej napačne informacije na tehničnih teologih se najprej pogovarjamo, potem pa se pogovarjamo še pri koordinatorjih in se potem dokončno odločimo, kako bo. Tako da končnega dogovora še ni. Torej, nič ni potrebno vzeti nazaj. Ampak mislim, da obstaja predlog v tej smeri in rada bi vedela, zakaj, čemu. To mi še ni čisto jasno, zato bi rada vedela. Dobro se bova pogovorila. Sama nisem sprejela odločitve, nihče ni sprejel odločitve. Tako da žal, sploh še ni stališč ponekod. Napredek je težaven. Imamo nekatere predloge in potem se bomo to podrobno ogledali. Prav. Hvala lepa tudi za podporo kolege Reslerja in hvala lepa za podporo danskega kolega na področju, kjer je Danska vključena. Mislim, da moramo poskušati resnično storiti to, da bo Hrvaška dobila poln pogajalski mandat, sicer nima smisla imeti še nadaljne tehnične trialoge. Seveda, vsi smo prijazni, lahko se usedemo skupaj, ampak potem se ne pogajamo in potem lahko to vodi do frustracij in tudi čustvenih izjav na obeh stranih. Zato torej poskušajmo zagotoviti hrvaški pompogajalski mandat. Hvala lepa, nadaljevali bomo z delom. Tanto. Y nadie ha refutado su propuesta concreta de ir por. Dobro. Um, zavrnjen je bil predlog na najvišji politični ravni. Um, treba je čim prej začeti s temi pogajanji na najvišji ravni. Sicer pa stvari ne bodo šle naprej. No, naš sekretarjat si je to zapisal, predlog eh, bomo posredovali naprej, tako kot ste želeli. Hvala. Dicho lo cual, no tenemos más puntos. Y... To je bila zadnja točka na dnevnem redu. Naj vam povem samo še, kdaj so naslednji sestanki. To bo 19. februarja od 9. do 12.30 in od 15. do 18.30 ure, pa tudi 20. februarja do povdne in popovdne od 14. ure do 17.30. Hvala vsem in lep pozdrav.